Hvala, gospa predsednica. Manj kot pet minut bo trajalo vse skupaj. Gospa Kosta, spoštovane članice in člani, hvala lepa vsem za to priložnost, ki ste mi jo dali, da predstavim svoje delovno področje. Upam, da sem bil jasen glede svojih prednostnih nalog za naslednje petletno obdobje. Danes večer smo imeli iskren, odprt pogovor, iskreno izmenjavo mnen. Tako bi morale stvari potekati, kajti to je znak demokracije v akciji. Želim si, da bi se naši odnosi nadaljevali v tej smeri. Na začetku zaslišanja sem povedal, da bom počaščen, če bom lahko prispeval k izgradnji Evrope, če bom lahko sodeloval s tem odborom. 3 ure in 45 vprašanj kasneje svojega stališča nisem spremenil. Še bolj sem prepričan v to, da lahko skupaj dosežemo ogromno, če bomo sodelovali kot partnerji. Parlament je ponudil dragoceno podporo pri nekaterih zadevah, ki jih Evropa počne najboljše, ustvarjalna Evropa, Erasmus Plus in tako naprej, Evropski institut za inovacije in tehnologijo, prvi Evropski proračun za šport. Rad bi se vam vsem zahvalil za izraženo podporo. Nekateri projekti so bili deležni dvomljivih pripomb. Parlament in komisija pa sta v kontekstu sodelovanja poskrbela za prave programe z zadostnimi proračunskimi sredstvi. Če bom potrjen za komisarja, vam lahko obljubim, da se bo ta duh sodelovanja nadaljeval od prvega dne dalje. Vaš odbor bom prišel ob prvi priliki, to vam obljubim, zato da nadaljujemo z razpravo, ki se je začela danes. Upam, da bo naša razprava tako odprta in iskrena, kot je bila danes. Najlepša hvala. allora io desidero ringraziare tutti sama bi se rada zahvalila poslankam in poslancem iz odborov kult itre in peti za vsa vprašanja in pripombe hvala kandidatu Navračiću za podane odgovore. Hvala lepa za vzajemno spoštovanje, hvala lepa za prijetno vzdušje. Sicer je tu in tam padla kakšna kritična pripomba, ampak to je pač del igre. Razprava je bila odkrita. Mislim, da ni nobenih iluzij več. Sedaj imamo na voljo vse informacije za to, da podamo svojo oceno. Na koncu naj podpredsednike in koordinatorje spomnim na to, da se sestanemo jutri zjutraj za zaprtimi vrati. Takrat bomo tudi ocenili današnje zaslišanje. Hvala lepa sekretarjatu, hvala lepa vsem kolegicam in kolegom, predvsem pa najlepša hvala tolmačem za vas trud in dragoceno delo. Oni so tudi tisti, ki zagotavljajo več jezičnost v parlamentu. Hvala lepa in lep večer. Thank you.